niti ki ponovne industrializacije glede na zadevi Caterpillar in Alstom. Z nami sta predstavnika sveta in komisije in najprej bom dala besedo ministru Korčoku. Hvala, da ste danes z nami. Gospod minister, izvolite, beseda je vaša. I have it on. So once again, Madam Še enkrat, gospa predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci, gospa komisarka, najprej bi se rad opravičil, ker žal ne bo mogel prisustovati celotni razpravi. Razlog je ta, da se mi mudi nazaj domov, ker zaključujemo s pripravami na zasedanje v Bratislavi ki bo potekalo v ponedeljek in pripravljamo se na dnevni red in zato se je meni urnik danes spremenil. Lahko sicer predstavim eh, stališče svega, žal pa ne bom mogel ostati med celotno razpravo oziroma do konca razprave. Novice o zaprtju, ki so bile nedavnem objavljene v Belgiji in Franciji, povzročajo jezo in zaskrbljenost. Nedavna primera Caterpillarja in Alstoma sta odraz širšega pojava masovnih odpuščanj po Evropski uniji, kar je posledica spremenjajočega se ekonomskega okolja, kar povzroča velike učinke na zaposlovanje in socialne zadeve. Nedavne krize v jeklarskem in avtomobilskem sektorju, pa tudi najavljena prestrukturiranja, kažejo, da je treba razmisliti o vsem v državah članicah in potrebujemo ukrepe na ravni EU. Treba se je odločiti, ali želimo dopustiti, da se bo naše industrijsko strokovno znanje izmuznilo drugam, ali bomo odločno ukrepali in izboljšali okvirne pogoje za naše industrijske panoge. Junija 2013 je Evropski svet že priznal bistven pomen trde, zanesljive Evropske industrijske baze podlage kot ključni gradnik agende EU za rast in konkurenčnost. Kot ste tudi sami opomnili v vaši resoluciji iz leta 2014, je treba upoštevati več vidikov. Sam jih bom zdaj naštel nekaj. Tako kot Evropski parlament je tudi svet pozval k ambiciozni in aktivni industrijski politiki. To bi moralo vključevati sektorske pobude, ki bi jih sprožila komisija, kadarkoli bi se pojavili izzivi za konkurenčnost in potreba potem, da se ohrani trdna industrijska podlaga. Če želimo zagotoviti aktivno industrijsko politiko, moramo industrijsko konkurenčnost vključiti v vsa zadevna politična področja. Treba je razviti infrastrukture, vključno z digitalnimi in to v dolgoročnem pogledu. Trgi dela bi morali zagotavljati rast in braniti socialne pravice delavcev. Na področju financiranja smo sicer dosegli napredek s pomočjo nedavnih instrumentov, kot je Evropski sklad za strateške naložbe. Še vedno pa obstaja potreba potem, da se odpravijo ovire eh, in da se spodbuja novo financiranje za zadolževanje in lastniški kapital. Potencial za strateško in usmerjeno posojanje Evropske investicijske banke za inovacije in, industri in projekte industrijske transformacije, predvsem za proizvodnje povezane storitve, je nekaj, kar je treba preučiti. Lokalne in regionalne oblasti so odgovorne za dve tretjini javnih naložb v Evropski uniji, zato je njihov stik s podjetji in industrijo zelo pomemben. Regije lahko odigrajo ključno vlogo pri podpori industrijske modernizacije. To se lahko zgodi med drugim tako, da združimo regionalno politiko in orodja industrijske politike. Kot kažejo nedavni dogodki, prav tako potrebujemo učinkovit socialni dialog, ki bo vključil vlade in socialne partnerje. Na ravni EU se vse bolj priznava potreba tega, da je treba vključiti tudi socialne partnerje na različnih ravneh upravljanja. Svet je pozdravil korake, ki jih je izvedla komisija, da bi vključila socialne partnerje v politike, ki imajo lahko bistven učinek na zaposlovanje in socialne zadeve. Vendar pa morata dialog in politika upoštevati tudi finančne vidike. V ta namen je Evropska unija razvila instrumente za podporo zaposlovanja delavcev in za to, da se omilijo negativne posledice restrukturiranja na socialne vidike. Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji je eno izmed takšnih orodij, ki namenja podporo zaposlenim delavcem in jim pomaga premagati šok tega, da so bili odpuščeni. Vendar pa je ta sklad le eno izmed orodij, s katerim poskušamo obvladovati težavne situacije, ko nastanejo. Skupaj pa se moramo potruditi, da bomo lahko se prilagodili trenutnemu ekonomskemu okolju, izboljšali konkurenčnost in hkrati zagotovili kakovostno zaposlitev. Gospe in gospodje, odlični dosežki na področju znanosti, raziskav in inovacij so ključnega pomena za trajnostni razvoj evropskega gospodarstva. Prav zato bo predsedstvo v sodelovanju s komisijo povabilo predstavnike raziskav na evropski in mednarodni ravni predstavnike skupnosti inovacij in poslovnega sektorja na obsežno mednarodno konferenco o ponovni industrializaciji EU. Ta dogodek bo potekal v Bratislavi od 26. do 28. oktobra, osredotočili pa se bomo na nanotehnologije, napredne materijale, tehnologije proizvodnje in tudi biotehnologijo. Še en ključni element je digitalizacija industrije, kar se preliva v vse druge sektorje. Še vedno pa nam manjka celosten, dosleden razvoj po vsej Evropi. Evropska unija, države članice, regije in industrija imajo vse svojo vlogo, ki jo morajo odigrati, če želijo spodbujati digitalizacijo poslovnih procesov in če želijo, da se razvije industrijska razsežnost digitalne agende. Zato svet pozdravlja nedavno sporočilo Komisije o digitalizaciji evropske industrije. In še za konec, komisija je v svoji agendi za nove spretnosti nakazala, da potrebujemo dosledne naložbe v izobraževanje in usposabljanje in boljše, boljšo uravnoteženost spretnosti in potreb na trgu dela, če želimo doseči zaposlovanje, rast in konkurenčnost. Spoštovani poslanci in poslanke, to so različni vidiki, ki jih moramo upoštevati, če želimo ponovno industrializirati Evropo. Parlament in komisija pa tudi svet se trudijo to doseči, ponovna industrializacija bo na dnevnem redu Sveta za konkurenčnost 29. septembra in še enkrat vas vabim na konferenco, ki bomo gostili v Bratislavi, ki sem jo omenil že prej. Najlepša hvala za pozornost in še enkrat se opravičujem, ker vas bom moral zapustiti, ampak že tako ali tako sem zelo pozan. Hvala lepa. Uh, hvala lepa, hvala gospod minister. O vaši situaciji so nas obvestili, ja, saj je bila ta točka res pred davnim dodana na dnevni red. Komisarka Tyson, zdaj ste na vrsti, vi izvolite. Hvala, gospa predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci. Eh, nedavni dogodki pri Alstromu in Caterpillarju so hud udarec za vse, ki jih je to prizadelo in resna preizkušnja za vse regije, ki jih to zadeva. Hvala Evropskemu parlamentu za organizacijo te razprave in za zagotavljanje povezave s tako pomembnimi vprašanji naše prihodnosti, kar se tiče evropske industrije in konkurenčnosti Evrope. V takšnih primerih so glavne prioritete komisije te, da podpremo tiste, ki jih je to neposredno prizadelo. Nujno je, da hitro vzpostavimo ustrezen okvir za delavce, njihove družine in tudi za lokalna gospodarstva. Evropa ne sme le stati ob strani in vse to opazovati. Truditi se moramo na vseh političnih ravneh, pomagati delavcem, ki so izgubili svoje delovna mesta, pa tudi regijam, da premagajo te gospodarske in socialne izzive. Najpomembneje je, da imajo podjetja, ki delujejo v Evropi, pravno in moralno odgovornost za socialni dialog, kar mora biti v srcu vseh postopkov prestrukturiranje. Treba je pomisliti tudi na delavce. To mora biti v samem bistvu naših evropskih socialnih modelov. Nobenemu podjetju ne smemo dovoliti, da se izmuzne takšne odgovornosti do svojih delavcev. Drugič, ko pride do odpuščanj, ko se zapirajo obrati oziroma podjetja, je to povezano z razvojem na svetovni ravni in zato skrbi naš Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji. Tega lahko uporabimo, da se zagotovi finančna podpora za delavce in regije, ki jih je to prizadelo. Tri milijone smo že namenili v Evropi v zadnjih letih za pomoč delavcem, ki so bili odpuščeni v podjetju Caterpillar in tudi regijem. Lahko se zagotovi tudi dodatna podpora v okviru tega sklada, če bodo zahtevo za to podale zadevne države članice. Lahko se torej zagotovijo sredstva iz sklada EGF, lahko se zagotovi poklicno usposabljanje delavcev, Evropski sklad, Evropski regionalni sklad in Evropski socialni sklad se prav tako lahko uporabita za pomoč regijam in delavcem, ki so bili odpuščeni. Če se želimo odzvati na državne razmere v mestu Goseli, smo morali um, vzpostaviti strokovno skupino, ki se bo s tem ukvarjala, ocenila bo razmere v Belgiji in razmislili bomo, kako je to povezano z zakonodajnim okvirom oziroma morebitnim črpanjem evropskih skladov. Ti ukrepi, spoštovane poslance, spoštovani poslanci in poslanke, sicer prispevajo k kratkoročnemu odzivu, je pa naša komisija že od začetka pošiljala močan signal o tem, da moramo ohraniti in preverjati konkurenčnost evropske industrije tudi na dolgi rok in sicer v okviru naložbenega načrta za Evropo. Julija 2016 je bilo namenjenih 20,4 milijarde evrov kot naložbe v v projekte infrastrukture, v MSP-je, v okviru Evropskega sklada za strateške naložbe. Ta znesek naj bi eh, na koncu prinesel 115 milijard evrov naložb. Kot je danes dopolne že povedal gospod Juncker v svojem govoru v stanje Uniji, bo komisija še podaljšala dvojno trajanje sklada in podvojila njegovo finančno zmožnost. To naj bi skupaj pomenilo v, vsaj 500 milijard naložb, med 500 milijard evrov naložb zasebnikov do leta 2020. Tako želimo vzpostaviti boljšo, varnejšo in bolj predvidljivo zakonodajo v Evropi. Industrijska razsežnost je prav tako vključena v vse druge glavne politike komisije, v strategijo za digitalni trg, svežen okrožnem gospodarstvu, digitalni trg, energetsko unijo, unijo kapitalskih trgov, agendo za raziskave in razvoj, agendo za boljšo zakonodajo, torej vse pomembne strategije in tudi v agendo za nove spretnosti v Evropi. V hitro spremenjajočem se globalnem gospodarstvu bodo spretnosti v veliki meri tiste, ki bodo odločale o evropski konkurenčnosti in zmogljivosti za inovacije. S tem bomo tudi lahko mobilizirali in pritegnili naložbe, prav tako pa so te katalizator pri zagotavljanju novih delovnih mest in rasti. Naša agenda je agenda za vse, mlade, stare, izobražene, manj izobražene. Eh, tiste, ki so zaposleni, ki niso in ki iščejo nove zaposlitve. Naša industrija je sicer močna, se pa svetovna konkurenčnost povečuje, zato se moramo bolj potruditi tudi mi na vseh ravneh, če želimo zagotoviti, da bo Evropa ostala konkurenčna in še naprej privlačno okolje za proizvodnjo. Hvala. We thank you too, Hvala lepa, gospa komisarka. Zdaj pa odpiram razpravo. Najprej so na vrsti predstavniki političnih skupin. Prva je gospa Grostet. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča in gospa komisarka. Nažalost, moramo ponovno govoriti o tej globoki krizi konkurenčnosti in na področju naložb v našo evropsko industrijo. Eh, Caterpillar in Alstom sta simptomatična primera depresije naše industrije v Evropi. Imamo pojave zapiranja industrijskih objektov, to je alarmantno, to sproža veliko stiske in jeze pri ljudeh. Pa vendarle so bili politični krogi seznanjeni s težko situacijo v teh obratih in v zadnjem hipu zdaj skušajo najti nek načrt za rešitev te situacije. Problem je premalo konkurenčen položaj naših družb in premalo volje za ustvarjanje primernega gospodarskega okolja. Te družbe je treba restrukturirati, morajo se prilagoditi spreminjajočemu se okolju, vendar pa, da bo to mogoče, jim je potrebno omogočiti ugodno fiskalno okolje. V primeru Alstoma ki ga zelo obžalujem. Se mi zdi zelo nevarno, da vlada neki drugi front, francoski družbi, ki je tudi v težavah zaradi prezadolženosti in to je SNCF, torej francoske železnice, predlaga, da bi povečala svoja naročila. Eh, torej že več let v Franciji nimamo prave trajnostne politike in dejansko je to, kar v Evropi pogrešamo, neka anticipacija, pogled naprej. Torej, kdo je tisti, ki predlaga pravo strategijo za dolgoročen industrijski razvoj naših evropskih družb? In kar žal um, še najbolj manjka, je upoštevanje naših zaposlenih, ki so tisti, ki najbolj trpijo zaradi tega spreminjajočega okolja in zaradi socialnega dumpinga v Evropi. Zapiranje teh obratov predstavlja zelo težko situacijo za vse zaposlene in zaradi tega se strinjam s tem, kar ste povedali, gospa komisarka, da se je treba prizadevati za zaščito njihovih delovnih pravic. V naši evropski tradiciji moramo poudariti, da naša industrija potrebuje stabilnost, fiskalno, zakonodajno, potrebuje uh, spodbudo, zato da se bo na tem področju lahko vzpostavila dolgoročna strategija. Uh, Hvala lepa, gospa Grostet. Naslednja govorka je gospa Arena, minuta in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča na, napovedano zaprtje um, obrata Caterpillarja v Gosliju um, je povzročilo veliko stisko pri šest tisočih delavcih, katerih zaposlitev je. Um, um, V nevarnosti. Uh, tudi druge družbe, drugot uh, poznajo podoben pojav. Microsoft, 10 tisoč zaposlitev v nevarnosti na švedskem eh, in druge, preko tisoč zaposlitev in tako naprej. Eh, in zakaj prihaja do tega? Zato, ker je Caterpillar družba, ki skuša organizirati svoje delovanje tam, kjer bo plačala čim manj davkov. Eh, svoj kapital skuša obogatiti na drugačne načine, ne pa tako, da bi vlagala na tista področja, kjer se lahko ustvarjajo nova delovna mesta. In to je družba, ki ne upošteva tega, kar potrebuje evropsko gospodarstvo in evropski delavci. Ne nazadnje eh, je pojav Caterpillarja in njegovega zapiranja eh, direktna posledica varčevalnih ukrepov, ki smo jih sprejeli v, v Evropi. Eh, govorimo o tem, da je treba spodbujati odpiranje novih delovnih mest, v resnici pa vidimo, da je situacija drugačna. Torej, kaj je treba storiti? Treba je pomagati delavcem, zaposlenim, treba je pomagati eh, regijam, ki so najbolj prizadete. In, gospa komisarka, kako ste na, na to pripravljeni? Treba je tudi um, pripraviti primerno davčno politiko tam, kjer se ustvarja bogatstvo. Um, Ulagateljem iz tujine ne moremo dopustiti vseh možnih pravic. Uh, uh, ugotavljamo, kako se m, mm, te naložbe uh, organizirajo v povezavi z nekimi arbitrarnimi sodišči, uh, k temu vse teži in tega ne moremo dopustiti brez upoštevanja zakonodaje in zato res moramo pripraviti neko študijo učinka, ugotoviti, uh, kateri so možni pozitivni učinki, to je res, moramo pa tudi spostaviti negativne učinke vseh teh sprememb. Brez tega ne bomo mogli prispevati k prilagajanju naših družb in našega gospodarstva gospodarskega okolja in zato moramo dosti bolj iskreno govoriti o posledicah globalizacije. Hvala lepa, gospa Stevens, je naslednja, izvolite. Minuta in pol. Hvala, gospa predsedujoča, drage kolegice in kolegi. Kot je bilo objavljeno prejšnji teden v zvezi z zadevo uh, Alstrom in Caterpillar, lahko povem, da naša skupina zares globoko sočustvuje z vsemi prizadetimi. Za tiste, ki so bili odpuščeni, je to zares hud udarec. Obstajajo številne skrbi v zvezi z globalizacijo, ampak pravi odgovor na to so dobro premišljene politike. Pri tem so pomembni nekateri elementi. Ne smemo dopustiti, da se bo zdaj razvil protekcionizem mednarodna konkurenčnost pravzaprav pomeni več delovnih mest, kot pa izgub delovnih mest? treba je dati prednost temu, da se zagotovi zaposlovanje, ne pa posamezna delovna mesta. V času hitrih tehnoloških sprememb se mora biti trg dela zmožen prilagoditi hitro, če želimo ohraniti delovna mesta in blaginjo. Nikogar ne smemo odpisati z trga dela, treba poskrbeti tudi za starajoče se prebivalstvo in starejše delavce na trgu dela, zato je treba politike radikalno prilagoditi. V Evropski uniji pričakujemo, da bo uh, Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji pomagal sredstvi, če pride do takšnih masovnih odpuščanj, ampak da se bo pa ta, to breme preneslo na davkoplačevalce, pa to ni spremljivo. Evropska transferna unija ne bo rešila vseh težav. Države članice morajo vložiti v strud, v strukturne reforme, ki bodo spodbujale vzpostavljanje novih delovnih mest in podjetništvo pri meni doma v Belgiji že postavljamo dobre primere v flamski uh, vladi. Hvala lepa. Gospa Stevens, moder karton ste prejeli strani gospoda Terabelega. Sprejmete? Gospod Terabela, izvolite. Slišal sem, eh, gospa Stevens, da je LVA solidarna do delavcev, ampak najboljši način, da se pokaže solidarnost, je to, kar smo storili mi v Belgiji, ko je Forgeng eh, bil restrukturiran. V Belgiji imamo eh, nacionalno solidarnost za pripravo predhodnega upokojevanja in ugotavljam, da LVA take metode ne pozna in danes bi pa to lahko vendarle predstavljalo neko rešitev za za uh, krizo, ki jo doživlja gostli zaradi zaprtja obrata. Torej, kako um, lahko odgovorite na to? Beste kolega, dank vel for i vrah, mar imut heel hud la. Spoštovani kolega, hvala za to vprašanje in prosim, da dobro prisluhnete mojemu odgovoru. Mi smo proti temu, da se žrtvujejo starejši delavci. Eh, predčasna upokojitev za nas ni rešitev. Moramo najti neko novo obliko, ki bo omogočila starejšim delavcem, da bodo lahko prišli do novega delovnega mesta in zato je predčasno upokojevanje za nas nespremljivo. Hvala. Gospod Depre, gospa komisarka, eh, dragi kolegi, Caterpillar je 2. septembra objavil namero o zaprtju obrata v Gosliju. Več kot 2000 delavcev bo ostalo brez zaposlitve in podjetje bo še podvojilo oddajanje dela pod izvajalcem. Ta uh, odločitev kapitalistične narave je zelo brutalna. In bila je sprejeta ne, da bi bila vnaprej uh, o tem obveščena vlada v moji državi. Uh, in tukaj gre tudi za nepravično usodo, saj uh, je to hud udarec za regijo, kjer industrija že tako zamira. In ne nazadnje, uh, Eh, proračunske obveznosti, ki izhajajo iz pakta stabilnosti in ki jih morajo upoštevati predstavniki vlad. Torej, kaj lahko tukaj storimo? Eh, za Caterpillar bi morali upoštevati in uporabiti vse etape postopka, ki je bil uporabljen že za Renault. Torej, eh, predvsem moramo Eh, ugotoviti in dobiti obrazložitev za to zaprtje eh, obrata, ki dobro dela se strani eh, njegovih lastnikov in odločevalcev in zahtevati, da se predvidi nek načrt za prerasporeditev delavcev. Omenili ste že tudi odgovornost um, političnih predstavnikov in omenili ste, da je komisija pripravljena mobilizirati vsa sredstva za to, da bo zaščitila delavce. Vse to je potrebno, ni pa dovolj. Eh, slišal sem predsednika komisije, ki je v svojem govoru o stanju Unije govoril o tem, da je treba ponovno vzpostaviti socialno in zaščitniško Evropo. In v primeru Caterpillarja in Almstoma gotovo delavci nimajo občutka, da jih Evropa ščiti. Res je, da smo priča velikim spremembam, res je, da um, gospodarstvo v svetu postaja vse bolj globalne narave. In res je, um, da je dialog, soc, eh, socialni dialog del evropskega DNK-ja. Zato pa potrebujemo nove inštrumente, eh, ki bodo prispevali k strateškemu razvoju in prenovi industrijskega tkiva v Evropi. In zato bi bilo dobro, da bi eh, z družbe, ki vlagajo v naših državah, upoštevali nek kodeks ravnanja, ki bo pokrival širše območje pravic in obveznosti, um, tako kot se je to izkazalo v primeru Renoja. Zato je treba ta socialni dialog in socialno zauzemanje vključiti tudi v industrijsko politiko teh družb. Hvala, gospod Hendel, minuta. Gospa predsedujoča, gospa komisarka, spoštovani kolegi komisija se je postavila visoke cilje glede ponovne industrializacije Evrope. To je že dobro, ampak zdaj doživljamo pravo nasprotje. Ne samo pri Caterpillarju se uničujejo delovna mesta v regiji, ki že tako trpi zaradi visoke stopnje brezposelnosti. Pogosto se to dogaja v podjetjih, ki niso le dobičkonosna, temveč niti ne trpijo zaradi konkurenčnosti drugih. Jasno je, običajno gre za podjetja, ki poskušajo doseči dobičke na račun delovnih mest. Ampak prav politika podjetji bi lahko pomagala, če bi upoštevali dolgoročni vidik, recimo v sektorju gradbeništva in javnega prometa. Primer Alstrom prav tako ni izjema. Če želimo zagotoviti dolgoročno Eh, industrijo in politiko. Gre za hud primer uničevanja delovnih mest in zdaj se to, eh, s temu poskuša pomagati z uporabo Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. To je sicer že v redu, ampak zdaj je čas, da razmislimo o tem, da bi podjetja morala prisostvovati eh, in sama umiliti škodo, če uničujejo delovna mesta in to na koncu koncu na račun davkoplačevalcev. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Lamberts. Hvala lepa. Caterpillar, dragi kolegi, je za 50 odstotkov eh, povišal eh, prihodek iz dividend med leti 2009 in 2011. Torej, ta financiarizacija eh, je dejansko zarezala v srčiko našega gospodarstva in maksimalen profit na kratki rok ostaja alfa in omega delovanja naših družb. Primer Caterpillar torej ni osamljen um, zaradi propadanja industrializacije je uh, tu zaposlenih le še 15 odstotkov aktivnih prebivalcev v Evropi od prejšnjih 20. Vse to je tudi posledica prilagajanja globalizaciji. In To kljub temu, da so se evropejci odločili, da bodo povečali delež svoje industrije v svojem BDP-ju in ga povišali na 20 odstotkov. In to kljub vsemu, Eh, kljub temu, da je industrializacija in industrija odigrala zelo pomembno vlogo pri našem gospodarskem razvoju in zato je Evropa zainteresirana za uh, to tranzicijo na področju industrije, ampak zato, da jo vodi, ne pa samo, da utrpi njene posledice. Ob uh, zaprtju obrata v Gosliju uh, moramo ugotoviti, kakšno je bistvo te industrijske politike, ki je dejansko v pesti eh, finančnega sektorja. Dokler bomo upoštevali ta slogan too big to fail, bo celo naše gospodarstvo podrejeno takšnemu načinu delovanja. Drugič, treba je tudi prenehati s temi trgovinskimi sporazumi, ki upoštevajo zgolj in samo interese delničarjev. Eh, vanje je treba vključiti in upoštevati tudi um, okoljske in socialne dejavnike, ki jih upoštevamo v Evropi. In ne nazadnje, uh, treba je uh, našo zakonodajo zakonodajo prilagoditi ciljem naše industrije, moramo ji dati na voljo inštrumente, ki bodo omogočili razvoj in e, eh, nadaljne delovanje. Zato moramo tudi poskrbeti, da se bodo finančna, denarna sredstva enakomerno porazdeljevala. E, zaposlovanje v industriji, e, kot vemo, postaja um, vse bolj vse redkejše, zato ker delovna mesta nadomeščajo stroji, kar ni nujno slabo. Vendar pa ne smemo pri tem pozabiti na milijone ljudi, ki bodo ostali ob strani brez možnosti za nadaljne delo. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Lambert, modra kartica strani gospoda Šajfazarja. Sprejmete? Izvolite, gospod Šajfazar. Gospod Lambert, z, uh, z veliko pozornostjo sem vas poslušal. In saj veste, ko je predsednik ene velikih javnih bank zaprosil za prilagoditev načrta, uh, Eh, in za sredstva Evropsko centralno banko, zato da um, so se ta sredstva uložila uh, v ustvarjanje zelenih delovnih mest. Torej, možnosti imamo in zakaj jih ne izkoristite? Spoštovani kolega, če vseh idej ne vključim v svoj govor, je to zato, ker v minuti in pol pač ni mogoče vsega povedati. Uh, Eh, ampak dejstvo je, da to masivno financiranje Evropske centralne banke uh, našemu gospodarstvu, to, kar imenujemo quantitative easing, Uh, sicer obstaja, vendar pa je zelo um, neenakomerno razpršeno in uh, v redu. Zato bi morali preko uh, ECB-ja in uh, drugih virov eh, poskrbeti za to, da bo financiranje gospodarstva pristalo na eh, pravih tleh. Žal temu ni tako in zato so predvsem odgovorni v nacionalnih državah tisti, ki morajo poskrbeti za primerno uresničevanje politike in uporabo sredstev. Hvala. Eh, gospod Bej, zadeva z obratom družbe Alstom v Belfortu, ki se bo, upamo, bolje končala kot eh, zgodba z jeklarnami v Gandronžu in Florenžu, je zelo pomembna. Zakaj? Zato, ker je to zelo simbolična tovarna. Odprta je bila leta 1879, iz nje je leta 1971 prišel prvi prototip našega Eh, vlaka visoke hitrosti, slavnega teževeja, ki nam ga vsi zavidajo. To je tovarna, ki je zaposlovala do 2000 delavcev. Danes pa eh, so zaposleni v tej tovarni še zgolj v terciarnem sektorju in, in medtem, ko se delovna mesta na, v industrijskem sektorju eh, zelo krčijo. Zato imajo odgovornost tudi naši eh, državni voditelji, tudi zaradi eh, zahtev Evropske unije. Eh, Evropska unija, ki mm, naj bi se borila proti monopolom, v bistvu usiljuje to ločevanje med posameznimi dejavnostmi. Eh, v eh, železniškem sektorju. Eh, tako velika podjetja razpadajo na posamezne panoge, na posamezne obrate in tako jih je laže prodati njihovim konkurentom. <clears throat> In prav zaradi tega morajo eh, vodilni eh, politiki in eh, vodilni eh, na javnih mestih pomagati industrijskim obratom, da bodo lahko eh, še naprej delali eh, kot podizvajalci eh, ali kakorkoli in da bodo eh, in še zlasti to v primeru takih eh, velikih pomembnih nacionalnih družb. Eh, Eh, Macron je, eh, minist, francoski minister Macron je obljubil, da eh, odpuščanja ne bo. Zdaj pa je 2000 delovnih mest v Belforju ogroženih. Danes naša industrija res potrebuje dolgoročne cilje in potrebuje tudi sredstva, da jih bo lahko dosegla. Hvala. Najlepša hvala, gospod Rolin. Februar 2013. Prestrukturiranje Caterpillarja. 400 uh, eh, odpuščenih, obljube uh, vodilnih. Eh, delavci morajo popuščati, kar zadeva fleksibilnost, kar zadeva plače. Danes pa odločitev o zaprtju obrata v Gosliju. In vse to ob popolnem neupoštevanju delavcev, socialnega dialoga ter političnih um, predstavnikov te države. Žal to ni ne prvi, ne zadnji primer zaprtja tovarne v Evropi. Je pa zelo uh, dober primer. In zato bom z besedami predsednika Evropske investicijske banke povedal eh, v zvezi s Caterpillarjem, kar je rekel tudi on. In sicer, da je to primer totalne eh, deregulacije v, eh, v globalizirani industriji. In zato je treba takoj poplačati podizvajalce, ki so. Um, tudi žrtve eh, tega razpadanja. Eh, moramo poskrbeti za delavce in zato eh, sem zadovoljen, da komisija namerava ukrepati. Sredstva moramo predvideti na evropski in na nacionalni ravni. Moramo si prizadevati za to, da bomo podprli uh, vodilne industrijske sektorje in ne smemo se usmirjati zgolj na področje digitalne industrije in drugih. Dejstvo je, da je Kitajska velik konkurent na mednarodnem trgu in da naše, eh, naša podjetja ne morejo z njimi vedno konkurirati. Mi pa moramo zagotoviti tako gospodarsko okolje, v katerem bodo eh, družbe um, konkurenčne na istih temeljih. To pomeni, da bodo upoštevali ista pravila in isto zakonodajo. Zato prosim, ocenite, preglejte eh, pakt stabilnosti uh, in ugotovite, ugotovite kaj in kje je treba spremeniti. Potrebujemo namreč razvoj, razvoj naše industrije, potrebujemo delovna mesta na tem področju. Hvala. Gospod Vodalon. Zadovoljna sem, da se je naš parlament odzval na situacijo v Gosliju in v Belforu. Ta razprava kaže, da to ni zgolj razprava, ki bi potekala v Franciji in v Belgiji, ampak da je to prava evropska razprava prava evropska problematika, za katero moramo najti evropske rešitve. Pred dvema mesecema smo že pozvali Evropsko komisijo najbolj podpre evropsko železniško industrijo, naj podpre javna naročila. Pred petimi meseci smo glasovali o mm, eh, četrtem železniškem svežnju, v katerem smo še posebej izpostavili pomen družbe, kakršna je Alstom v Evropski uniji um, glas Evropskega parlamenta morajo slišati naši državljani, naši delavci in tudi naša podjetja. Uh, zaščititi moramo našo industrijo v vse hujšem in pogosto nelojalnem svetovnem gospodarskem okolju, v katerem tuje gospodarske uh, skupine, uh, ki ne upoštevajo pravil, ki bi jih morale, um, agresivno vstopajo na naš trg. Zato potrebujemo ukrepe, ki bodo omogočili podporo naši industriji. Ta razprava je tudi razprava o zaščiti žensk in moških ter celotnih družin, ki eh, jih je ta situacija neposredno prizadela. Zato morajo naši voditelji prevzeti svojo odgovornost, ter um, upoštevati tudi človeški dejavnik in ne zgolj uh, logike rentabilnosti. Najlepša hvala, gospod Nikolson, izvolite. Hvala lepa, predsedujoča. Pred dvema tednoma je Caterpillar oznanil, da bomo tudi na Severnem Irskem izgubili več kot 200 delovnih mest. Gre za oznanilo, ki eh, je bilo samo eno v seriji različnih eh, oznanil glede izgube delovnih mest v zadnjih letih. Tudi v eh, Mišlenu, Satriju in drugih podjetjih so oznanili velike, velike eh, izgube. V Balaminu so zaprli 300 delovnih mest in tako naprej. Torej, situacija v, na Severnem Irskem je naslednja. Imamo veliko dobro motiviranih in izobraženih delavcev, In uh, ta podjetja so prej koristila lokalni skupnosti in lokalnemu gospodarstvu. Sedaj pa ta odpuščanja povzročajo grozljive posledice na lokalno gospodarstvo. Podobno se dogaja tudi v drugih delih Evrope in prav zato potrebujemo novo strategijo na evropski ravni. Identificirati moramo nove izzive in pripraviti nov pristop in boljšo vizijo, zato da lahko izkoristimo prihajajoče priložnosti. Sam in kolegi iz eh, poslovnega sektorja vas pozivamo, da izboljšate jasno strategijo, kljub temu, da vodilni politiki tukaj ne prisluhnejo tem glasovom. Hvala. Uh, Gospod Nikolson, modri kartonček eh, gospoda Fonzulika, boste sprejeli? Izvolite. Najlepša hvala, predsedujoča. Prisluhnil sem kolegu Nikolsonu že prej, ko je govoril o tej isti temi in vprašal bi ga naslednje. Kako lahko realiziramo industrializacijo, če pa imamo toliko prostotrgovinskih sporazumov, ki nam ponujajo, eh, oziroma ki drugim državam po svetu ponujajo boljše možnosti proizvodnja v teh državah je cenejša kot v Evropski uniji. Kako bomo to torej uskladili? Gospod Nikolson, izvolite. Zahvalil bi se kolegu za to pomembno vprašanje. Vprašanje je zelo zanimivo in razumem, da komisija v tem trenutku pripravlja odgovor prav na to. Ogledujejo si različna pogajanja in eh, trgovinske sporazume ki so bili sprejeti. In sam sem to vprašanje že zastavil iz stališča kmetijskega odbora. Namreč koliko sporozumov lahko podpišemo, ne da bi popolnoma uničili ta evropski proizvajalski sektor tudi. To vidimo v TTIP-u, pri CETI in tudi pri drugih sporozumih z Avstralijo in Novo Zelandijo, naprimer. Torej, ti trgovski sporozumi so na mizi in razumeti moramo, kakšna tveganja predstavljajo. Vprašanje je, kaj lahko tukaj še dosežemo. Now... Najlepša hvala, gospa Desarnes, izvolite. President. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Seveda si tudi jaz, kot vsi kolegi, želim, da bi našli pozitivno rešitev za ti dve podjetji in še zlasti, da bi Alstom ostal v Belforju in da bi imel dovolj naročil. Eh, treba pa je pogledati stvarem v obraz v zvezi s tema dvema vprašanjema, tema dvema družbama um, je odgovornost zelo porazdeljena. Francija sama je zelo odgovorna, saj že več kot deset let poslušamo različne obljube, ki gredo vse smeri, ki so povsem nekoherentne, ki nimajo nobene vizije. Torej imamo, kar se tega tiče, nacionalno odgovornost. Evropa ima tudi svoj del odgovornosti. Že zelo veliko let. Eh, nam primanjkuje neko industrijsko, gospodarsko in politično usmirjanje na tem področju. In zato je dejansko napočil čas, ko je treba reagirati. Moramo eh, dati od sebe nek znak in pokazati, da je Evropa odločna, da želi ukrepati in da želi ukrepati, ne pa samo trpeti posledice tega, kar se dogaja. Eh, in, eh, ta trenutek je trenutek za močan, močno simbolično dejanje, pri katerem bodo naše vlade in tudi Evropa lahko pokazali, da res želijo pripraviti nek življenski preživetveni načrt za to podjetje. E, to pomeni, da si je, si je treba pobliže ponovno pogledati. Um, konkurenčna, eh, pravila konkurenčnosti na evropski ravni in to kaže tudi, da ne moremo stvari peljati naprej tako, kot smo jih v preteklosti. Potrebujemo to tudi Eh, pravi naložbeni načrt. Naložbeni načrt, ki bo usmerjen na vse panoge in tudi na vse raziskovalne sektorje in ne samo na določene eh, industrijske panoge. In ne nazadnje, zavedati se moramo svojih sposobnosti. Saj nismo bolj neumni in bolj nesposobni eh, od američanov. Američani branijo in ščitijo svoje gospodarske interese in zato jih moramo tudi mi. In predvsem se moramo moramo eh, mm, zoprstavljati temu, da bi sprejeli kitajsko gospodarstvo kot enako drugim tržnim gospodarstvom. Gospod L. Jarik, ja, mislim, da naše razprave ne smemo speljati na področje eh, socialnih vsega, vprašanj. Tako se zdi, ni to edini vidik te razprave in zato si je treba postavljati prava vprašanja. Kako je možno, da Caterpillar zdaj odpušča eh, delavce, medtem ko eh, njeni delničarji dobivajo, bodo dobili v dividendah približno milijardo in pol evrov? Kako to? Eh, da eh, sta v nevarnosti podjetji, eh, med katerimi eno proizvaja lokomotive, ki spadajo v projekt bolj okoljsko osveščenega in zelenega gospodarstva prihodnosti. Torej, naložbe za prihodnost, za ti dve družbi so potrebne. Treba je razviti sodelovanje znotraj gospodarskih družb na področju železniške industrije v Evropi. E, treba je zagnati delovanje teh gospodarskih družb, tako kot počno v Združenih državah s svojimi gospodarskimi družbami. In samo na takšen način bomo lahko rešili položaj teh podjetij. Merci, gospod Žado, hvala lepa. Gospa predsedujoča, gospa komisarka, prav neverjetno je, da v tej dvorani tako pogosto govorimo o industrijskih vprašanjih in vsakeč ugotavljamo isto. Varčevalni ukrepi so povsem zakrčili javno naročanje in zmožnost držav članic, da bi zagnali svoje gospodarstvo in da bi um, razvile infrastrukture ter industrijo uh, ter na ta način prispevali k razvoju gospodarstva. Vedno govorimo o tem, kako naše, uh, naša industrijska politika ne dosega ciljev, ki si jih želimo in ugotavljamo, da imamo uh, res nepravilno uh, industrijsko politiko. Alstom je uh, pravi škandal in uh, tukaj je politika zelo hinavska. Že leta 2007 smo se v Franciji dogovorili, da bomo tovorni promet po železnici e, v Franciji povečali iz 14 na 20 odstotkov, vendar pa je v teh letih e, ta promet lež upadal. Ravno tako e, so bila zablokirana sredstva, ki so bila namenjena za financiranje infrastrukture za trajnostni razvoj. In zato potrebujemo ta velik eh, naložbeni načrt za ustvarjanje eh, trajnostnih eh, mest, za upoštevanje trajnostnih ciljev eh, stoji. Eh, ne Sprejemljivo je to, da na tem področju ni nobenega napredka. Nesprejemljivo je, da tramvajev ne gradimo v naših mestih. Nesprejemljivo je to, da tovor iz tovornjakov ne prehaja na železnico in tega ne moremo več poslušati. Uh, Hvala lepa, gospod Muno. Uh, gospod, uh, že do precej presrečen sem, uh, ko govorite o uh, slabih posledicah varčevalnih ukrepov, uh, hkrati pa podpirate uh, Evropsko unijo in njeno politiko. Zaprtje obrata v, Belfor, v Belfortu je samo še dodaten udarec francoski industriji, eh, kakršni smo bili priča že v zadnjih 25 letih. Na drugi strani pa naši politiki samo obljubljajo, eh, rezultatov pa ni. Ampak z vašimi eh, pravili, ki jih sestavljate v dogovoru z mednarodnimi družbami, ki kotirajo na borzi, k temu ne boste prispevali na ta način eh, blokirate delovanja, delovanje gospodarstva v naših državah ter zaposlovanje naših delavcev. In samo model eh, patriotskega nacionalnega gospodarstva lahko prispeva k ponovni industrializaciji v Franciji. Is... Najlepša hvala, gospa Sander, izvolite. Dve minuti. Gospa predsedujoča, gospa komisarka. Zelo pomembno se mi zdi, da omenimo primer Alstoma, kjer je 420 delovnih mest ogroženih. To je v mojem volivnem okrožju. Razlogi za to so številni. Med njimi tudi to, da je eh, gospodarska vlada eh, zaustavila pogodbo za izgradnjo tramvajev s to družbo. Eh, podajajo samo nove obljube, ki se marsikomu zdijo izumitničene, ampak zato uh, ne smemo samo govoriti in uh, s tem prispevati k temu, da se bodo uh, različne almstomove uh, industrijske veje uh, obrnile ene proti drugim. Uh, še naprej moramo zasledovati cilj, da bo um, industrija predstavljala 20 odstotkov našega BDP-ja in da bomo prispevali k povečanju njene konkurenčnosti. Ampak kje smo zdaj na tem področju? Železniška industrija predstavlja na evropski ravni 400 tisoč delovnih mest, ampak nažalost se morajo naša podjetja pogosto boriti z konkurenti, ki so preveč zaščiteni, ki so ki uživajo številne subvencije v svojih državah in ki um, usiljujejo svoja zavozujoča pravila ter s tem povzročajo selitev industrije. In med temi državami so tudi Združene države Kitajska in Japonska. In zato je treba prenehati s to naivnostjo ter bolje zaščititi evropski trg ter eh, zahtevati in uveljaviti recipročne ukrepe še zlasti pri oddajanju javnih naročil. Eh, Eh, to bi morali podpirati in uh, zato upamo in se zauzemamo, da, bomo, eh, da bo končno sprejeta bolj ambiciozna industrijska politika. Hvala lepa, zdaj pa še gospod Baje. Hvala lepa, gospa predsedujoča in gospa komisarka. Uh, Eh, v Caterpill, v Gosliju eh, se žrtvuje več kot 6000 delovnih mest za zaprtjem tega obrata in to je res škandalozno. To je hud udarec za mojo regijo, kot, podobno kot so take udarce utrpele druge regije v Evropi. Eh, to Eh, spodkopava dostojanstvo in možnost za normalno življenje družin in vseh tistih, ki so vključeni v industrijsko življenje v tej regiji. Ampak eh, to zaprtje je simbol za vse to, kar v Evropi ne deluje. Družba, ki zapira iz. Um, drobnih finančnih razlogov pri tem, ko je toliko let um, uživala državne pomoči. To je dokaz slepega kapitalizma. Uh, In zato še enkrat ponavljam, eh, zaustavite in prenehajte izvajati eh, varčevalne ukrepe, ki eh, ne prinašajo nič dobrega. Zaradi globalizacije smo bili priča že preštevilnim človeškim dramam, še zlasti na področju industrije. In v regiji ki ji Evropa že pomaga preko sklada za regionalni razvoj, eh, bo eh, takšen udarec še bolj močno čutiti. Eh, poleg tega se je treba tudi lotiti davčnih oas, zaradi katerih družbe, kakršna je Caterpillar, tudi kujejo dobičke, tam, kjer delujejo, pa puščajo za sabo um, vse porušeno. Hvala. Najlepša hvala, gospa Anderson, izvolite. Najlepša hvala. Ja, najprej bi opozorila na Caterpillar, ki je vključen v rušenje domov v Palestini. Po drugi strani pa podpiram eh, to, te različne različna podjetja, ki zaposlujejo veliko ljudi, po drugi strani pa so jih morala veliko odpustiti. En način, kako ohraniti ta delovna mesta, bi lahko bil to, da se produkcija razporedi med različnimi tovarnami in da se omejijo tudi eh, delnice ene osebe v tovarni. Infrastruktura se ne sme eh, uničiti, saj bomo na ta način ogrozili na tisoče družin ampak živimo v svetu, kjer, je, uh, kjer potrebe niso pomembne, pomemben je pohlep in uh, to je narobe. Moji voljivci žal ne bodo imeli dostopa do uh, sklada za prilagoditev globalizaciji. Britanska vlada namreč ne omogoča dostopa do tega sklada za tiste delavce, ki so bili odpuščeni na Severnem Irskem. Hvala. Thank you. Um... Najlepša hvala. Gospod Arimo. Spoštovana gospa predsedujoča, šest tisoč delavcev, očetov, mater je sedaj brez eh, dela, potem, ko so jih odpustili iz podjetja Caterpillar. Ali smo lahko kar tako hladni ob tem? Ne. Ali je bilo to zaprtje tovarne pravično? Ne. Spoštovani odgovorni, dela, de, delničarji, menedžerji, sram naj vas bo. Kratkoročno moramo torej pomagati tem odpuščenim delavcem. To lahko storimo čisto konkretno, tako da aktiviramo Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji. Ampak pomembne je, kaj bomo storili dolgoročno. Ustvariti moramo okvirne pogoje na tak način, da bomo zagotovili in zaščitili industrijska mesta v Evropi. Zato potrebujemo tri pristope. Prvič, boj proti uh, davčnim utajam in davčnim iz, davčnemu izogibanju. Tako naprimer Caterpillar prenaša svoje davke v Švico in uh, jih ne plačuje na Be v Belgiji. Davki se morajo plačevati tam, kjer poteka proizvodnja. To je preprosto načelo, ki ga moramo uporabiti in ki ga mora spoštovati tudi komisija. Drugič vprašanje. Ali je res pametno, da naložbe iz javnih razpisov uh, naprimer tudi naložbe v industrijske parke postajajo tako rekoč nemogoče zaradi evropskih računovodskih pravil. Ne, to je narobe, na tak način preprečujemo razvoj industrije. To moramo spremeniti na tak način, da bodo dežele, države in mesta lahko naložbe razpisale za daljše časovno obdobje, ne samo za eno leto. Preko naložb namreč ustvarjamo delovna mesta. In tretjič, kako bomo uspeli doseči to, da bo industrija ostala v Evropi? Ustvariti moramo inovativne izdelke. To pa lahko dosežemo le z naložbami v razvoj in inovacije. Potrebujemo več Silicon Valley v Evropi, torej silikonskih dolin. To lahko dosežemo z grozdi, ko se povezujejo različne univerze in ko se uspodbuja dualni model šolanja po vsej Evropi. Delavcem v Gosljeju in tudi povsod po Evropi smo dolžni nekaj, to, da ne bomo samo govorili, ampak da bomo prišli k dejanjem. Hvala. You, Najlepša hvala. Gospa Werner, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka, spoštovani kolegi in kolegice. 1874 in 1994 eh, sta pomembni letnici. Pri Belforu se tam eh, od tega leta pripravljajo ključavnice in od takrat imamo industrijo v Goslijeju. Ta industrija se sedaj izgublja, ne boje več. Zaposleni, ki tam živijo in za njihove družine so te odločitve prava katastrofa. Vedno znova pa pozabljamo na naslednje. Ta dva primera uh, sta mogoče izolirana, ampak vseeno postajata nekakšen trend. V zadnjih petih letih smo izgubili 3,5 milijone delovnih mest v industriji. V Franciji imajo negativen trend več kot, milijona, eh, več kot enega milijona v zadnjih letih. Ta državno podprta konkurenčnost z kitajskimi in ameriškimi podjetji je velik pritisk za našo industrijo. To morda pri, predstavlja priložnost za nekatere, ampak po drugi strani ogroža delovna mesta v industriji. Poleg tega se eh, norme, pričakovane norme za produktivnost višajo v nedogled. Tisti, ki so zaposleni, so sedaj pod takšnim pritiskom, da zaradi tega zbolevajo. Poleg tega pa Evropa izgublja svojo industrijsko bazo. To nima nobene zveze z m, mm, tržnim gospodarstvom, kot ga poznamo v Evropi. V primeru Alstrom se je komisija sicer umešala v zadevo, ampak mislim, da uh, samo vlada v Parizu sama ne bo mogla tukaj dobro uh, rešiti zadevo. Ena država sama ne more spremeniti situacije, potrebujemo enotno evropsko politiko, ki bo izboljšala situacijo. Naši interesi v evropski politiki o evropski industrijski politiki morajo biti zapisani v jasni politiki in last, jasni strategiji. In to so moja pričakovanja, za katere prosim tako Evropsko komisijo, kot tudi države članice. Takoj moramo začeti ukrepati. Thank you. Najlepša hvala, gospod Salini. Hvala, predsedujoča, spoštovana komisarka. Negativne posledice odločitev v zvezi s Caterpillarjem in Alstomom bodo imele gotovo učinke tudi v Italiji, moji državi kaže, da so delovna mesta, ki so pod vprašajem eh, v okolici Milana v obratih eh, Alstom, eh, zelo številne, preko 200 in zato upam, da bo tudi italijanska vlada prispevala k iskanju rešitve za to situacijo, saj je število ogroženih delovnih mest zelo visoko tudi v naši državi. Poleg tega pa želim izpostaviti, splošno odgovornost Evropske unije, ki zavira možnosti za oživitev industrije in gospodarstva v naših državah. To je tema današnje razprave. Jasno je, in to smo že veliko krat povedali, da industrija um, in uh, proizvodnja je sicer v smislu BDP-ja ne najpomembnejši sektor, takih je še veliko, vendar pa je to gotovo sektor, ki je zelo občutljiv in zato uh, ne smemo sprejemati takšne politike, ki je v nasprotju z našimi industrijskimi interesi. E, zato eh, se ne smemo pritoževati nad kitajsko konkurenco, nad izgubljanjem delovnih mest, če pa imamo um, takšno politiko in takšno uh, proračunsko usmeritev v naših državah, ki ne omogoča uh, boljšega razvoja na tem področju. In zato si moramo predvsem prizadevati za tako politiko, ki bo prispevala k oživitvi našega gospodarstva ter k ohranjanju vseh delovnih mest, ki, na tem področju, ki jih na tem področju imamo. Hvala, gospod Lopes. Potrebujemo močno industrijo v Evropi, zato ker močna industrija pomeni močno gospodarstvo ter e, trajnostno e, gospodarstvo. E, pomeni tudi več stabilnih delovnih mest. In zato je treba pri industrializaciji Evrope predvsem razmišljati o zaščiti industrije, ki jo danes že imamo. Eh, res uh, sem že naveličan tega, da moram uh, to stališče ponavljati na sestankih s predstavniki podjetij in sindikatov v moji regiji v Kataloniji, uh, kjer ima Alstom tudi enega svojih obratov in uh, kjer ugotavljamo, da je uh, industrijska politika agresivna in pohlepna in ne prispeva k ohranjanju industrije. Zato mora tudi komisarka to upoštevati. Potrebujemo torej eh, skupne predpise, ki eh, bodo prispevali k eh, zaščiti naših delavcev, njihovih delovnih mest ter podjetij. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa še pritegnite pozornosti. Gospod Kelly, najprej izvolite. Najlepša hvala. Mislim, da je to izjemno pomembna razprava. Eden izmed največjih izzivov, kako narediti Evropo spet konkurenčno, je ponovna reindustrializacija. Naši cilji do leta 2025 so razumni. Eden izmed poslancev v eh, moji skupini je to označil za industrijalni masakr, namreč velika podjetja zapuščajo Evropo in gredo v druge kontinente. Mi izgubljamo delovna mesta, poleg tega pa še na tak način se povečujejo izpusti CO2, namesto da bi se zmanjševali. Torej, iz trenutnih dogodkov se moramo nekaj naučiti, razmisliti moramo, kako bomo ravnali v prihodnosti, poleg tega pa moramo ponovno industrializirati Evropo ter ustvariti ozračje in uh, ambient, v katerem bo to možno. Mislim, da je to velika priložnost za nas. Če bomo začeli izvajati strategije za doseganje naših ciljev, potem bomo lahko eh, našli tudi vse eh, vire za doseganje teh ciljev prav v Evropi. Hvala. Najlepša hvala, gospod Lopes. Hvala, gospod predsedujoča. Danes do povdne smo slišali, da uh, se v Evropi vrstijo krize in da se povečuje populizem ter nezadovoljstvo naših državljanov. To je pove, povezano s povečevanjem neenakosti, z razlikami v plačah, z izgubami pravic ter z izgubami delovnih mest. Uh, Zato je treba ponovno zagnati novo industrijsko politiko v celotni Evropski uniji. Če tega ne bomo storili, ne bomo izpolnili cilja Evropske komisije in sicer, da se poveča um, delež industrije v BDP-ju z 15 na 20 odstotkov. Zato moramo zagotoviti nove priložnosti in nove delovna mesta ter se eh, preprečevati socialni dumping ter nelojalno konkurenco, ki smo jo priča znotraj evropskih držav, še zlasti na področju jeklarske industrije, naprimer imamo te primere. In uh, uporabiti moramo sredstva iz evropskih skladov za to, da bomo uh, pomagali tistim industrijam z veliko energetsko porabo, eh, ne pa zato, da bodo države s temi sredstvi počele to, kar želijo. Najlepša hvala, gospa Grapini. Hvala lepa. Evropa na svetovni lestvici je Evropa, ki potrebuje reindustrializacijo. To je potrebno zato, da bomo okrepili um, delovna mesta ter izboljšali mm, življenje naših državljanov. Uh, trgovinski dogovori morajo zato biti sestavljeni tako, da bodo prispevali k povečevanju naše konkurenčnosti in uh, Osebno me pri tem skrbi razlika v standardih, ki se upoštevajo na različnih trgih. E, če želimo razviti industrijo, si moramo to želeti in v to usmeriti veliko volje. Pa še nekaj bi želeli izpostaviti. Politika za zaščito evropskih proizvodov. Take politike v bistvu nimamo na področju tekstilne, avtomobilske ali jeklarske industrije. Ampak, če Evropo, v Evropi želimo oživiti industrijo, moramo predvsem preprečiti nelojalno konkurenco in socialni da, dumping na tem področju. Najlepša hvala, gospod Marijas. Hvala lepa. Po finančni krizi v Evropski uniji je bilo zaprtih eh, na stotine industrijskih obratov in izgubljenih na tisoče delovnih mest. Eh, na ta seznam bomo sedaj zapisali še delavce iz Alstoma in Caterpillarja. Tudi eh, v Grčiji je vrata zaprlo na tisoče podjetij in ustvarila se je cela vojska brezposelnih oseb. Obrat, Caterpillarja je že znižal proizvodne stroške za 37 odstotkov in se zdaj vseeno zapira eh, in to potem, ko so že podpisali številne pogodbe za eh, dobavo eh, proizvodnje nemškim železnicam. Zato so se odločili v Nemčiji, podprli so to tudi francozi in italijani, nažalost, ampak ko govorimo o vrčevalnih ukrepih, ki eh, so podrejeni diktatu iz Berlina, eh, je industrijo pač ne mogoče uživiti. Kako mi industrijsko politiko? Gospod Jakovčič, hvala lepa. Kakšno politiko imamo? Imamo zares industrijski model, imamo strategijo ponovne industrializacije Evrope, o čemer govorimo danes. In kakšno industrijo sploh želimo? Mislim, da je bilo danes veliko izpuščenega. Veliko stvari nisem slišal, pa sem mislil, da jih bom. Bom pa konkreten. Kajti, ko se odzivamo na Alstrom, Cater Caterpillar je prav, treba se odzvati, treba izkazati solidarnost tistim, ki bodo trpeli zaradi tega. Ampak razmisliti je treba, kaj bomo počeli jutri, pojutrišnjem, da ne bo prepozno za industrijo, ki je že skoraj da uničena v Evropi, predstavlja pa odlično panogo, ladjedelništvo namreč. To je panoga, ki bi lahko zbrala številno tistega, kar se proizvaja v Evropi, v eno ladjo in iz tega napraviti evropski proizvod. Ne uničujmo ladje delništva. To je konkreten primer in konkretna možnost za ponovno industrializacijo Evrope. Now... Najlepša hvala. Tako, sedaj pa bomo zaključili z to razpravo. Za konec dajem besedo komisarki Tyson. Thank you, Madam President, Honorable Member. Najlepša hvala, predsedujoča, spoštovani poslanci. Zahvaljujem se vam za to današnjo razpravo in eh, seveda sem si zabeležila vaša priporočila. Še enkrat bi rada podarila naslednje. Naša prva prioriteta je to, da podpremo tiste, na katere je eh, to odpuščanje neposredno vplivalo. Evropska unija bo še naprej solidarna z delavci in regijami, ki so jih prizadela ta odpuščanja in zaprtja tovarna. Preko evropskih skladov in eh, evropske zakonodaje ter drugih možnih političnih instrumentov bomo dali našo podporo na voljo. Danes je komisija sprejela predlog, da bi podaljšali izjemo za eh, potrebe po letu 2017, to je predvideno v členu 6 odstavku 2 v zakonodaji za Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji. Še vedno moramo izboljšati okvirne pogoje za delovna mesta in eh, za rast. To smo počeli z Evropskim semestrom, kjer poskušamo izboljšati, uskladiti in poenostaviti zakonodajo. Davčni sistemi morajo spodbujati zaposlevanje, poleg tega pa morajo zmanjševati neregistrirano delo. Poglobiti želimo naš notranji trg v vseh dimenzijah in na tak način ustvariti nova delovna mesta. Naložbeni načrt za Evropo pa je tukaj ključno orodje. Namreč na tak način lahko vzpodbudimo naložbe, tako da bodo ustrezale zgodovinskim trendom. Strukturne reforme v okviru tretjega stebra investicijskega načrta bodo vzpodbujale gospodarski razvoj in bodo tudi temelj trajnostnega razvoja in trajnostne rasti. Kasneje bomo omenili nekaj eh, ukrepov na tem področju, ampak zaprtje tovarne v Caterpillar v Gosljeju ni povezano z paktom za stabilnost. Pakt za stabilnost je ključen za to, da omogočimo eh, zdrave javne finance v Evropski uniji in da spodbudimo gospodarsko rast. Pravila tega sporazuma ne, sme do, ne smejo zavračati naložbe. To je danes zjutraj v svojem. Eh, govoru glede stanja v tujini povedal tudi predsednik Juncker. Torej, tako evropske inštitucije, kot tudi države članice morajo tukaj prevzeti svojo odgovornost. Pa še nekaj glede resolucije o eh, konkurenčnosti industrije za železniške zadeve. To resolucijo seveda poznamo in pripravljamo osnutek eh, mnenja glede te resolucije. Vsekakor pa vam lahko povem, da smo si eh, podrobno ogledali to resolucijo o industriji, ki dobavlja eh, dele za železniško industrijo in vsekakor želimo uspodbuditi to cvetočo industrijo. Kar se tiče mednarodnih trgovskih sporazumov, tukaj smo slišali veliko komentarjev in povem vam lahko naslednje. Komisarka Malmström je zelo dobra pogajalka. Trdno se pogaja in večkrat je že povedala, da dogovora ne bo, dokler se ne bomo dogovorili glede vsega. Njen cilj pa je gotovo to, da bi bil ta sporazum sprejet na tak način, da bo dober za Evropo. Pri tem pa upošteva vse socialne posledice in eh, deluje v interesu najboljše prihodnosti za vse nas. Pa še nekaj glede uh, vprašanja o, tržnem, o statusu tržnega gospodarstva za Kitajsko. Tudi to je nekdo omenil. Kakršnakoli bo končna odločitev, nekaj je gotovo. Imeli bomo inštrument za uh, gospodarski deficit, ki bo delujoč in uh, vsi sistemi, ki delujejo na tem področju, bodo okrepljeni in ne šipkejši. Pa še za konec nekaj v francoščini, če mi dovolite. Reči moram, skupam s gospodom Bejejem, da Želim tudi jaz pozdraviti zelo dostojanstveno držo sindikata in lokalnih eh, predstavnikov v Gosliju, ki so se odločili, da bodo ukrepali in delovali skupaj. Evropa je tukaj zato, da jim pomaga in jih podpira. In ne nazadnje, eh, ta odločitev gospodarske družbe je res nerazumljiva, ampak želim ostati optimistična in nočem takoj preiti na pesimistične tone. Zato naj spomnim, da smo v Valoniji lansko leto uspeli ustvariti 9300 delovnih mest. Um, delavci v tej regiji so v novi moderni tovarni lahko eh, dokazali svoje veščine in izkoristili svojo mlado energijo in zauzetost. In um, tako kot ta tovarna ter uh, letališče v Šarlorevaju, ki sta dober zgled, uh, sem prepričana, da bodo tudi ti mladi, ki jih eh, bo prizadela ta situacija, lahko našli svojo priložnost za v prihodnje. Spoštovani kolegi, zaključujem.